podatkov. Javni zasebni organi in operaterji bodo morali izpolniti pravila za trajnostne naložbe, to bo ustrezna spodbuda. Prav tako smo se skupaj z vami pred kratkim dogovorili o taksonomiji, da se ugotovi, kaj so zelene gospodarske in finančne dejavnosti. In ta taksonomija se bo zdaj lahko uporabljala ne le v zasebnem, temveč tudi v javnem sektorju. Prav tako bomo to potem pospremili še s prenovljenim akcijskim načrtom za trajnostno financiranje. Potem bomo imeli še revidirana pravila za javno naročanje v luči zelenega dogovora. Ne gre pa le za sredstva, gre tudi za konkretne projekte. Zagotovili bomo nacionalnim upravam in promoterjem projektov ustrezno strokovno znanje za izvajanje projektov, sodelovali bomo z EIB in drugimi institucijami, da se bodo dejavnosti uskladile s cili zelenega dogovora spoštovani poslanci. Drugi del naše razprave bo načrt za socialno Evropo. Pristojen sem za gospodarstvo, ki služi ljudem in zato je treba zagotoviti, da bo naš prehod pravičen in vključujoč. Socialni razmisleki ostajajo bistvo. Tako vi kot svet ste povdarili potrebo, da se izvaja Evropski stebr socialnih pravic. Današnje sporočilo o močni socialni Evropi za pravičen prehod je naš načrt, kako ta stebr preobraziti v realnost. Vemo pa, da bo veliko ukrepov teklo na nacionalni ravni oziroma pri deležnikih in zato bomo sprožili širšo razpravo, da bi združili, da bi iskali mnenja, kaj je treba storiti. Potem bomo združili vsa prizadevanja, tako da se bo ta stebr tudi realiziral. Pričeli smo posvetovanje s socialnimi partnerji glede evropskih ukrepov za eh, minimalno plačo. Komisija se je zavezala, da bo pripravila pravni instrument, da, bodo lahko, da bodo lahko delavci prejeli dovolj, da se bodo ustrezno preživljali. Ne gre za enotno evropsko minimalno plačo, bolj za to, da države same preučijo svojo eh, zakonito, zakonsko postavljeno minimalno plačo in da se potem neki minimalni standardi spoštujejo. Gospodarska, okoljska in socialna trajnost je srčika našega predloga in zdaj smo storili pomemben korak danes, da to dosežemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je skupina ELS. Gospod Sigfrid Murešan. Minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča, podpredsednik Timmermans, podpredsednik Dombrovski, dobrodošli v Evropskem parlamentu in hvala, da ste predstavili pobude. V imenu skupine ELS pozdravljam predloge, ki ste jih danes predstavili. Mehanizem za pravičen prehod in vse, kar ste danes predstavili, je bistvenega pomena za uspeh dveh najpomembnejših programov Evropske komisije letos zelenega dogovora in pogajanj o večletnem finančnem okviru. Moj poziv je, delajmo hitro, hitro dosežimo dogovor v prihodnih mesecih, v prvi polovici tega leta, glede mehanizma za pravičen prehod, se bomo s tem zagotovili tudi potencial za pogajanje o večletnem finančnem okviru in s tem bomo zagotovili, da bo zeleni dogovor uspešen. Decembra smo v svetu videli, da bo zeleni dogovor uspel ali pa propadal. To je odvisno od financiranja. In zato je treba zagotoviti, da bo vse jasno, kar se tiče mehanizma za pravičen prehod. Kakšen bi ta moral biti? Prvič, odporen, kar zadeva sredstva, dovolj sredstev mora biti, da bo se skupaj učinkovito, da se bo omili učinek prehoda v najbolj občutljivih regijah. Drugič, ne sme vplivati na obstoječe politike. Ne kohezijsko, kmetijsko, ne na raziskave in razvoj in inovacije. To je dodatna prioriteta. So bi morala biti tudi sredstva dodatna. Tretjič, Učinek mora biti pozitiven, dolgoročno za regije, ki bodo najbolj prizadete. Treba je torej uložiti v gospodarski razvoj, podpirajmo podjetja, podjetnike. Ne pozivajmo le k prekvalifikacijam ljudi. In še za konec, gospa predsedujoča, pogoji. Treba je dodeliti denar državam in regijam pod pogoji, ki jim bodo dostopni, Treba se je učiti od izkušenj, ki smo si jih nabrali pri EFSI investicijskih programih preteklosti. Hvala lepa. Hvala. V imenu socialistov in demokratov, gospa Garcia Perez. Tri minute. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Lani nam je komisija tudi predstavila predlog za zelen dogovor, ki stremi k podnebni neutralnosti do leta 2050. To je res velik projekt in zato potrebujemo pravo preobrazbo našega gospodarstva in tudi našega načina življenja. Uspeh zelenega dogovora bo tudi odvisen od financiranja, vse pa bo tudi odvisno od naših zmogljivosti, kako bomo lahko upravljali to preobrazbo, kajti vse to bo tudi močno vplivalo na naše energetske sisteme, ki jih bo treba tudi posodobiti in to bo nas vse zelo stalo. Komisija namerava nameniti ogromno denarja v naslednjem desetletju, tako da bo Evropska unija prva celina, ki bo dosegla energetsko neutralnost. Poleg tega se predvideva tudi zasebno javno partnerstvo na tem področju. Moram pa tudi povedati, da tudi komisija pravi, da je ta znesek milijard evrov samo majhen predpogoj za dosego vseh ciljev zelenega dogovora. Zato tudi mislim, da moramo še bolj podrobno razmisliti o ostalih finančnih virih. Mislim, da potrebujemo nova finančna sredstva, ki so seveda nujna za zelen dogovor. Naša politična skupina je v zvezi s tem prepričana, da je treba okrepiti novi večletni finančni okvir, ki mora predvidevati vse 30 odstotkov vseh sredstev za boj proti podnebnim spremembam. Poleg tega pa moramo še marsikaj spremeniti v okviru ETS-ja. Tudi sama digitalna družba nam lahko tudi pomaga, ne na zadnje pa potrebujemo tudi določene finančne vire iz naslova davka na finančne transakcije. Države članice pa morajo imeti tudi več manevrskega prostora v svojih nacionalnih proračunih za spodbujanje trajnostnih naložb. Na zadnje pa moramo tudi spremeniti finančne predpisi, tako da bodo trajnostne naložbe tudi izvzete iz določenih strogih pogojev. To je prvi veliki ziv, potem pa potrebujemo še merila za pravičen prehod. Pri tem pravičnem prehodu ne smemo pozabiti na nikogar. Sklad za pravičen prehod mora imeti še dodatna finančna sredstva, tako da ne bomo s tem omejili kohezije in skupne kmetijske politike. Poleg tega pa moramo naše državljane opremiti z novimi spretnostmi, ki jim bodo pomagale v svetu digitalizacije in trajnostnega razvoja. Ne na zadnje pa moramo tudi odpraviti revščino in zlati revščino otrok. Evropa mora biti v spredju pri boju proti podnebnim spremembam, ampak zato se moramo še bolj potruditi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj na vrsti skupina Renew. Gospod Dragoš Pišlar, v dve minuti. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Romunsko bom govoril. Evropska unija je bila velikokrat tarča kritik, da imamo preveč strategij in ne načinov, kako jih izvesti. Pogosto imamo načrte, ne pa tudi vizije oziroma orodja, ne pa tudi vizije, kako jih uporabiti. Prečelo se je leto 2020 in zdaj naj bi združili več orodij za en namen, za ambiciozno vizijo, za zeleni dogovor, ki je jasno sredotočen na državljane. Sporočilo naše skupine je, da morajo biti državljani seznanjeni z razpravo v EU, da morajo poznati izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe eh, in da je treba to pretvoriti v priložnosti v vključujoči družbi, kjer bodo boljše možnosti za delovna mesta in večja gospodarska rast. Spomnil bi se predvsem državljanov v ranljivih regijah, v regijah s tradicionalno industrijo, v premogovniških regijah, mm, za katere treba poskrbeti s pravičnim prehodom. To pomeni, da bomo ustvarili delovna mesta in priložnosti, s katerimi bomo eh, popazili tudi na mlade, z eh, jamstvi za mlade. Vključiti moramo zasebne akterje, MSP-je, podpreti tudi digitalne tehnologije in poklicno izobraževanje. Več kot 100 milijard evrov imamo na voljo v ta namen in ne vem, zakaj. Se, zakaj bi se ustavili pri pravičnem prehodu? Treba je torej uporabiti orodja, ki jih imamo na voljo. S tem bomo storili prve korake za doseganje dejanske socialne Evrope. Hvala lepa za zelene. Niklas Ninas, dve minuti. Hvala vsem, hvala komisiji, ki je prispevala k pripravi predloga za sklad za pravičen prehod in hvala obema predstavnikoma komisije. Eh, čutim duh, da mora biti pravičen prehod socialen. Treba je razmišljati o ljudeh, ne o podjetjih. Prav tako je treba prenehati s subvencijami za fosilna goriva. Predlog je dobro izhodišče če želimo pomagati regijam, ki se bodo spopadale z izzivi v prehodu. Vendar pa pri vašem predlogu pogrešam jasno zavezo podnebnim ciljem, ki jih je sprejela Evropa. Ljudje in gospodarstvo potrebujejo jasen datum, kdaj bo prenehala obratovati zadnja termoelektrarna treba je pripraviti načrt za postopno prenehanje uporabe premoga in to mora biti zavezujoč eh, pogoj, da se prejme podpora iz tega sklada. Financiranje ne da bi do prehoda na koncu zares prišlo, nima smisla. Seveda je treba govoriti tudi o denarju. 7,5 milijard evrov za sedem let, 100 premogovniških regij, to pomeni približno 10 milijonov na regijo na leto. Ali je to dovolj, da se zagotovi pravičen prehod za vse? V vaših izračunih dodajate še sofinanciranje iz drugih kohezijskih skladov, ampak to je lahko nevarno, ker ne bi želeli premakniti denarja iz ene regije, ki ga potrebuje v drugo. Prav tako govorite o potencijalnih zasebnih naložbah, ampak gospod Timmermans, prosim, oba veva, da ni na voljo 100 milijard evrov v mehanizmu za pravičen prehod, ampak 7,5 milijard. Ko poskuša čarovnik na ulici pretentati svoje gledalce, pravimo, da ima spretne roke, ampak upamo, da si ne želite, da komisijo obravnavamo kot eh, eh, takšnega čarovnika. Prosimo, da se ne bodo ljudje, ki delajo v premogovnikih, eh, da bodo prepuščeni na milost in nemilost pogajanjem o večletnem finančnem okviru vsakih sedem let. Če Želimo zagotoviti pravičen prehod, potrebujemo konkretne načrte, kako se bo premog postopno prenehal uporabljati v vseh regijah. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine ID. Gian Antonio Dare, ena minuta. Hvala lepa. Komisija načrtuje 100 milijard v naslednjih letih, zato da bomo podnebno neutralni do leta 2050. 100 milijard naj bi zagotovili, torej, ampak ni popolnoma jasno, odkot naj bi ta denar prišel. Morda bomo denar vzeli iz drugih programov, ki bodo zaradi tega dobili manj sredstev. To ne bi bilo dobro. Prav tako mislim, da potrebujemo bolj jasna merila glede upravičencev. Želimo si biti podnebno neutralni in komisija namerava spremeniti pravila glede državne pomoči. Zakaj ne bi tega storili tudi druge? Govorimo o skladu za pravičen prehod. Upam, da to ne bo samo slogan, ampak da bodo sprejeti tudi konkretni ukrepe, ki bodo pomagali MSP-jem v tem načrtu pa ni nič o MSP-jih. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospod Van Overtveld, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Draga komisarja. Morda že veste, kaj bom povedal. Načrt imamo, v njem naj bi bil en trilijon evrov. EIB veliko govori o tem, kako bomo zagotovili učinek finančnega vzvoda na sedem let ali še več. No, to je vodi do negotovosti, ali bodo ta pogajanja vključena v pogajanja o večletnem finančnem okviru, kaj pa lastni viri in davek na plastične proizvode. Po definiciji bi to bili začasni viri financiranja. Mobilizirati moramo torej financiranje, zagotoviti moramo, da bo denarja dovolj in poskrbeti moramo, da bo EIB ohranila bonitetno oceno trojnega A. Mehanizem za pravičen prehod je jasen primer tega, kako se lahko pojavi ob dobri zamisli sicer tudi veliko tveganja. Ne želimo si, da bi finančna sredstva reciklirali ali jih prevzemali od drugod. Ne želimo si finančnih podvigov, želimo si, da bi imeli otepljive rezultate in tudi cilje. Hvala. Hvala lepa skupina GUE NGL, gospod Omarži. Izvolite, za minuto. Gospa predsedujoča, hvala. Gospoda podpredsednika od uh, industrijske revolucije v Evropi gospodarska rast temelji na izkoriščanju fosilnih goriv. In to seveda pomeni, da se opiramo na premog. Premog je prispeval k strukturi našega gospodarstva in tudi k regionalnemu razvoju. Milijone ljudi je bilo zaposlenih v tem sektorju in tudi zdaj je veliko ljudi odvisnih od premoga. Zdaj gre res za veliko revolucijo, če se želimo oddaljiti od eh, tega modela. Zapreti želimo še zadnjo termoelektrarno, ampak eh, to je zdaj tudi velik podnebni izziv. Kaj vam želim povedati? Dve prednostni nalogi potrebujemo. Prvič, ublažiti moramo socialne stroške in drugič, pomagati moramo regijam pri tem pravičnem prehodu in jaz sem predsednik odbora regij in povedati vam želim, da smo popolnoma mobilizirani za to, da izpolnimo to zakonodajno nalogo. Hvala. Hvala lepa, Roza Damato, za samostojne poslance in poslanke. Za minuto, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Prihajam iz Tarenta. Tam imamo veliko umazane industrije. Na kopnem, v zraku in v morju zaznavamo visoke stopnje določenih toksinov in na to moramo poiskati odgovore. Zagotoviti moramo tudi zdravje državljanov. Zagotoviti moramo pravi pošteni prehod, ampak ne moramo še naprej uporabljati fosilnih goriv in plina, ne da bi upoštevali posledice na zdravje. Evropa mora postati vir navdiha in vodilna pri preprečevanju podnebnih sprememb. Vendar za ta sklad ne smemo imati sredstev iz kohezijskih skladov. Nasprotno, te finance bi morale delati skupaj z sredstvi iz kohezijskih skladov. Dosegli bi lahko še veliko več in morda bi lahko prihodke iz ETS uporabili za ta namen. Hvala lepa, skupina ELS, gospod Novako, izvolite. Hvala lepa, gospod izvršni podpredsednik, dragi prvi podpredsednik. Jaz nisem inžener v avtomobilski industriji, ampak mislim, da je naša industrija zelo dober stroj. Mislim, da bi ga lahko samo z ustreznim prilagajanjem spremenili tako, da bomo zagotovili dobrobit za milijone ljudi. Če pa bomo uvedli velike posege v ta motor, se bodo zadeve sesule. Zato moramo razpravljati o zelenem dogovoru in o skladu za pravičen prehod. Podpreti moramo komisijo pri pobudi, da zagotovi dobro okolje in prihodnost za naše otroke. In vem, da bomo v prihodnosti potrebovali politike, ki ne bodo škodile okolju. In vem, da bomo v prihodnosti potrebovali politike, ki ne bodo škodile prihodnosti naših otrok. Vendar mislim, da bi to lahko dosegli ne da uničimo celotne sektorje industrije. To lahko dosežemo, ne da bi morali potisniti milijone ljudi v brezposelnost. Ta motor lahko torej samo malce prilagodimo, kajti skrbi me, da če bomo imeli velike pobude, bomo potrebovali veliko finančnih sredstev in tudi dovolj časa, da zagotovimo rezultate. Zamisel je dobra, ampak pozorni moramo biti na podrobnosti družine, industrija in sektori našega gospodarstva ne smejo plačevati za to. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Biljana Borzan. Izvolite. Zahvaljam, gospođo. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam Evropski načrt za trajnostne naložbe kot bistveni del novega zelenega dogovora. Njegov cilj je zagotoviti financiranje zelenega dogovora in spodbuditi druge vrste financiranja, predvsem zasebne naložbe in javno financiranje na nacionalni ravni s pomočjo reforme davčne oziroma fiskalne politike. Ne smemo pozabiti, da morajo tudi države članice sodelovati v tem projektu zagotavljanja bolj socialne in ekološko osveščene Evrope. Pozdravljam reformo evropskega semestra s pomočjo ciljev trajnostnega razvoja. Treba je tudi zagotoviti izvajanje priporočil, ki jih komisija pošlje državam članicam, da se bodo te izvajale na nacionalni ravni in da bi se tako dosegli ambiciozni trajnostni cilji ki smo si jih zastavili. Sklad za pravičen prehod je treba uporabiti, da bi se zmanjšale regionalne neenakosti v Evropski uniji, da bi se pomagalo najbolj ranljivim. Evropska investicijska banka pa mora znatno povečati financiranje podnebnih projektov. Pravila, ki smo si jih zastavili v direktivi o taksonomiji, morajo biti temelj podlaga vseh teh sprememb. Na koncu pa ne smemo pozabiti ne, na državljane. Pravičen prehod ni mogoč brez dialoga z, z družbenimi akteri. Mm, in skupnostmi, na katere bo prehod vplival. Hvala lepa, Silvi Brune, za minuto. Izvolite. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarja. Prepričana sem, da ne bomo imeli pravičnega prehoda, če ne bomo poskrbeli za socialno plat. Najprej moramo pomagati evropskim delavcem, zato da bodo imeli ustrezne spretnosti in kvalifikacije, zato da se bodo lahko vključili v sektorje v rasti. In lepo bi bilo, če bi si med seboj delili potrebe po delavcih v Evropi, naprimer. In pošteni moramo biti na socialni ravni, torej, kar pomeni, da se moramo boriti proti energetski revščini in zagotoviti moramo ustrezne rešitve za tiste, ki jih bo prizadelo obdavčenje premoga. Torej, socialna plat je zelo pomembna za to, da bomo imeli podnebno neutralno gospodarstvo. Okrepiti moramo socialni dialog, zato da se bomo lahko prilagodili na spremembe in izogniti se moramo vsem oblikam izključenosti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Langen Zipen. Izvolite. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, okolje, gospodarstvo, socialna politika, o tem moramo razmišljati skupaj in to je velik izziv. In od tega bo odvisno, ali bo družba to sprejela ali pa se bodo nepravičnosti v Evropi še okrepile. Pristop komisije je v splošnem dober. Najbolj izključenim in revnim bi morali pomagati, kajti ti se bodo najbolj soočali z posledicami prehoda. Mi jih moramo socialno zaščititi. Predlagana socialna podpora, naprimer za prešolanje iskalcev zaposlitve, je dobra za misel, ampak ne zadošča. Upoštevati moramo tudi tiste ljudi, ki niso aktivni na trgu dela. Agenda za trajnostni razvoj navaja, da bi morali premagati vse oblike revščine do leta 2030, ne pa da še krepimo revščino. Tranzicija mora biti vključujoč proces, ki ne bo nikogar izključal. Zato moramo pomagati državam, članicam in civilni družbi ter socialnim partnerjem pri izvajanju teh projektov in tudi Mehanizmi za socialno zavarovanje so ključnega pomena. Šele tako bomo pomagali ljudem. Zato mora komisija pripraviti okvirno direktivo za minimalni prihodek. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Laure Huktasari za minuto. Izvolite, minuto. Gospa predsedujoča. evropska unija državam članicam ponuja denar zato da bi podprle zeleni dogovor če bomo ostali na ravni 100 milijard bo večina denarja šla v vzhodno evropo zeleni dogovor bo drag za države kot je poljska tam se uporablja veliko premoga nekatere države so zgledne na primer finska in te države bodo morale še bolj radikalno zmanjšati izpuste. Finska je že plačala za zmanjšanje svojih izpustov, zdaj pa bodo morali Finci plačevati tudi za zmanjšanje izpustov drugih držav. Na finskem je trg majhen, razdalje so velike in izzivov imamo že tako ali tako veliko. Gre za neke vrste plansko gospodarstvo, ki se vseljuje državam članicam. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Rafalska za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje. Novi zeleni dogovor veliko govori o delu, o zaposlitvi in o socialni razsežnosti. Nažalost, komisija v svojem načrtu ne daje veliko pozornosti tistim, ki so v najbolj prekernem položaju. To bo imelo velik učinek na tiste, ki so tik pred upokojitvijo, naprimer delavci stari med 50 in 60 let. To so ljudje, ki delajo že 30 let. To bo imelo velik vpliv na določene regije na Polskem, zgornja, spodnja Šlezija, tako imenovana manjša Polska ali večja Polska. Vse te regije bod, bodo pod vplivom energetskega prehoda. Zanima me, kakšna bodo merila. Bomo poskrbeli, da ti ljudje ne bodo žrtve novega zelenega dogovora ali bomo upoštevali vse posledice, mislim, da prekvalificiranje ne bo zadostovalo. Več moramo govoriti o teh grožnjah. Kaj ti? Če bo prehod pomenil izgubo delovnih mest, bo to pomenilo tudi propad industrijskih eh, sektorjev in potem prehod ne bo pravičen. Hvala. Silvija Modik za minuto, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sklad za pravičen prehod je zelo pomemben del zelenega dogovora. Najbolj ranljivi ne smejo biti prisiljeni, da bodo plačali največ. Podpirati moramo tiste regije, ki so najbolj prizadete zaradi prehoda. Niti enega evra ne smemo zapraviti. Podpirati moramo učinkovite podnebne ukrepe in financiranje mora pomagati tudi ljudem izboljšati moramo energetsko učinkovitost s tem bomo zmanjšali stroške življenja in ne smemo pozabiti niti na delavce v sektorju premoga prav gotovo pa moramo upoštevati tudi dobra načela iz socialnega stebra vsi morajo imeti enak dostop do izobraževanja in usposabljanja Če bomo za to poskrbeli, bomo poskrbeli tudi za pravičnost in samo tako bomo pravični in pošteni. Hvala, gospod Pedičini. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Govoriti želimo o zelenem dogovoru in o nacionalnih proračunih. Tako od komisije kot od ECB smo slišali, da bodo vlade pristojne za obdavčevanje na tem področju. In to pomeni, da bodo tudi vlade lahko ulagale. In nekatere države so v gospodarskem stanju, ki jim preprečuje naložbe. Vse države pa bodo vseeno morale zmanjšati izpuste. In to pomeni, da tudi države, ki se soočajo z gospodarskimi izzivi, morajo izvesti naložbe na tem področju. Če želimo, da bodo države vlagale, jim moramo pomagati. To vprašanje moramo ločiti od varčevalnih ukrepov. Hvala. Gospod Ferber, izvolite. Äh, hvala lepa, hvala gospa komisarja, kolegice in kolegi. Evropska unija si je zastavila ambiciozne podnebne cilje. Ampak ti cilji se ne bodo izpolnili sami. Potrebne so naložbe, zato pa je potreben denar. In zato je prav, da je komisija zdaj predstavila načrt, kako si to predstavljajo. Načrt za trajnostne naložbe ni prvi naložbeni načrt, s katerim se ukvarjamo v parlamentu. V prejšnjem mandatu smo se ukvarjali z tako imenovanim Junkerjevim skladom. In od tam se lahko marsikaj naučimo. Samo tri termine bi vam dal. Prvič, zagotoviti moramo, da bo šlo za uravnoteženo porazdolitev. V Junkerjevem skladu smo videli, da je denar nesorazmerno tekel na določena področja. Potem pa še dodatnost, ne potrebujemo novih naložb oziroma novih definicij naložb, potrebujemo dodatne naložbe. Ničemor ne bo koristilo, če bodo naložbe imele oznako trajnostna naložba, ampak v praksi se ne bo spremenilo kaj veliko. In tretjič, zasebni sektor. Poskrbeti moramo, da bodo pogoji takšni, da bodo pristopili tudi zasebni naložbe, naložbeniki in zato bomo poskrbeli mi v postopku zakonodaje. Hvala. Gospa Fritzon je naslednja. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala komisarjema Timmermansu in Dobrovskisu za predstavitev ambicioznega načrta številni državljani v evropi so zaskrbljeni ko se ozirajo v prihodnost soočajo se z velikimi izzivi in jaz ljudi razumem še posebej če pomislimo na izzive na področju podnebja komisija govori o močni socialni Evropi in to je zelo pomembno. Mi kot socialni demokrati smo si vedno prizadevali, da bi bil socialni stebr močan v göteborgu leta 2017 smo sprejeli sklep v zvezi s tem in ta steber bo zelo pomemben za prihodnost evrope naši cilji morajo biti ambiciozni potrebujemo dobra delovna mesta za ženske in moške dobro izobraževanje dobre kvalifikacije poskrbeti moramo tudi da bodo ljudje imeli dostojne plače jaz sem švedinja in najraje bi videla, da bi v vsej Evropski uniji imeli nordijski model. Na ta način bomo lahko ustrezno upravljali svoje delo in tudi spremljali uspešnost. Predvsem pa je zelo pomembno, da izboljšamo vsakodnevno življenje ljudi v Evropi in naše delo se začenja prav zdaj. Čeh, čas, Hvala sedaj pa, gospa Čeh. Minuto imate na voljo. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. Pri skladu za pravične, pravičen prehod nam mora biti jasno, da morajo biti navadni ljudje v ospredju naših prizadevanj. Pravičen prehod mora doseči najrevnejše ljudi in tudi najrevnejša območja v Evropski uniji. Solidarnost mora biti tudi sestavni del sklada za pravičen prehod. Moram pa povedati, da me zelo motijo določene pogodne vlade, ki želijo izkoristiti sklad za pravičen prehod. Ne smemo pravzaprav ponoviti napak, ki smo jih storili pri upravljanju strukturnih skladov. Zato potrebujemo pri skladu za pravičen prehod učinkovite mehanizme, da bomo z njim lahko dosegli vse zastavljene cilje. Tako je potrebujemo prava urodja, potem pa bo vse tudi mogoče. Najlepša hvala sedaj pa gospod Eichhaut minuto in pol imate na voljo. Hvala za besedo, gospa predsedojoča, hvala tudi obema komisarjama. Ko ste decembra predstavili zeleni dogovor, je šlo za neko prelomnico, gre za nove prioritete nove komisije in to lahko tudi podpremo. Potem pa se poraja tudi zelo pomembno vprašanje, ali bomo imeli tudi naložbe za zeleni dogovor. To je namreč korenita sprememba v vseh sektorjih, v vseh regijah Evropske unije in zato potrebujemo tudi vlaganja. Nisem še tudi videl dokončnega predloga za pravičen prehod, ampak zanima me, ali bomo imeli tudi nove politike na področju naložb za sam zelen dogovor. Sam mislim, da to ni tako. Kaj ti razprave o evropskem proračunu niso napredovale in pri načrtu za trajnostne naložbe. Upam, da tukaj ne gre za nov naložbeni načrt Junkerja 2.0-2.1. Ja, dodatnost je zelo pomembna, pa tudi spremembe v okviru EIB-ja. Spremembe so potrebne in potrebne so dejansko korenite spremembe zlasti pri javnih naročilih. Potem pa moramo tudi spremeniti naše davčne politike. Vem, da sedaj predvidevate tudi razprave in pri teh razpravah moramo biti pozorni, da bo načrt za trajnostne naložbe dejansko pomemben. Upam, da bo dokončna različica besedila boljša, kot je pa sedaj. Najlepša hvala, sedaj pa Ivan David, minuto imate na voljo. Hvala za besedo. Ja, sedaj se soočamo z hudimi podnebnimi spremembami, ampak to, kar je predlagala komisija, je skoraj nesmiselno, kljub temu, da je nova izvoljena predsednica diplomirala iz zdravstva in seveda glavno načelo zdravstva je, da nikomor ne smemo škoditi, ampak z zelenim dogovorom tega načela ne bomo upoštevali. Treba je namreč zdraviti bolezni in sicer s temi novimi projekti. Zanima me, ali bomo vsem odvzeli njihov denar in zdravili najbolj revne ne vem, kaj je pravzaprav namen tega zelenega dogovora. V preteklosti smo že ugotovili, kaj se zgodi z veliko poteznimi načrti. In tudi ti načrti so zelo megleni in temelijo na ideologiji. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Tošenovskemu za eno minuto. Hvala za besedo, gospa predsedojoča, draga komisarja. Evropska unija se je zavezala na področju energetske politike, da bo spremenila naše okolje na bolje. Ampak moram tudi izpostaviti, da ne smemo pri tem pozabiti na regije, ki bodo morale spremeniti svoje gospodarstvo, pa tudi temelje za svojo ekonomijo. Vesel sem tudi, da sedaj namerava komisija pomagati tem regijam. Včasih imam seveda določene dvome, ko imam pred sabo preglednico o izračunih, ampak sedaj razumem, da bomo potrebovali na milijarde evrov in zato potrebujemo tudi ustrezno oceno učinka za posamezne regije. Kar pa zadeva srednjo in vzhodno Evropo, tukaj potrebujemo tesno povezano z kohezijskimi skladi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Vilumsenu za eno minuto. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. V zadnjih letih smo bili priča da, temu, da je Evropsko sodišče oslabilo pravico do kolektivne pogodbe na ravni Evropske unije. No, to je tudi sedaj priznala Evropska komisija. Komisija priznava, da obstaja velik problem na področju enakosti, se pravi, da ni enakosti na ravni Evropske unije. Ampak sedaj, ko ustrajate pri obveznem minimalnem dohodku, mislim, da je to ponesrečen pristop in bo tudi škodil vsem sindikatom. Sam mislim, da je treba okrepiti kolektivne pogodbe. tudi lokalne oblasti morajo tukaj odigrati zelo pomembno vlogo zlasti v okviru javnih razpisih. Na takšni način bomo res lahko zagotovili enakovredne pogoje za vse. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Rolandu. Minuto imate na voljo. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. Sedaj smo seveda priča dokazom v zvezi z uničenjem delovnih mest zaradi zelenih politik. Obljubljena delovna mesta je samo iluzija, ki jo sedaj razširjajo naši komisarji. Želijo, da verjamemo, da bomo za zeleno politiko ustvarili blaginjo. Ti birokrati, ki delajo pri komisiji, sploh ne razumejo ekonomske neke politike. Mislim, da gre tukaj za uničenje Made in Europe. Tudi nemška avtomobilna industrija je povedala, da so utrpeli veliko izgubo delovnih mest zaradi prehoda na električna vozila. Mislim, da Evropska komisija tukaj uporablja popolnoma napačno politiko, verjame, da bo lahko ustvarila nova delovna mesta, ampak šele takrat, ko bo uničila skoraj vsa ostala delovna mesta. Mislim, da bo komisija s svojim predlogom uničila številne države, recimo Mačarsko in Češko, potem pa bo morala reševati svojim denarjem ostale, ki jih je Evropska komisija s tem načrtom namerno uničila. Najlepša hvala, sedaj pa še modri karton. Ali spremete vprašanje? Gospod Nikolas. Hvala za besedo, hvala tudi za vsa ta razmišljanja. Sicer razumem, da niste najbolj navdušeni nad tem, ker pač vem, da vas je vlada postavila Tila Nacilo, ampak vseeno bi želel povedati, ne vem, zakaj sploh še prehajate v Evropski parlament, ne bolje, da ostanete v Veliki Britaniji. Dobro bi želeli odgovoriti na to vprašanje. Najlepša hvala. Se mislim, da ni šlo za vprašanje, ampak sedaj imam res izredno. Uh, priložnost, da vam pojasnim, da recimo v Združenem kraljestvu smo prišli do naslednjih študij in sicer, da bodo stroški tega dogovora res veliki, mi pa smo imeli ocene učinke, zato bi vse prosil, da zahtevate oceno učinka. Komisija mora pripraviti oceno učinka glede delovnih mest. Recimo v Združenem kraljestvu sedaj plačamo dvanajst milijard funtov letno za ob, potrdila za obnovljive vire. In seveda, kdo to plača? Naša gospodinstva, to so regresivni davki, plačajo ga pa najbolj revni. Dobro, sedaj pa dajem besedo gospodu Radke. Eno minuto imate na voljo. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Draga komisarja, hvala za predstavitev sklada in načrta ampak mislim, da to ni dovolj, zlasti je to treba upoštevati s pričo izzivov, s katerimi se sedaj soočamo. Sama realnost je veliko bolj uh, temna in ni tako rožna, ker nismo več v predvolilni kampanji, tako da gospod Timrmans, ni nam treba obljubljati sveta. Ne, moramo biti pragmatični in realistični, tudi kar zadeva sklad za pravičen prehod. Ta sklad pozdravljam, ampak se ne moram povedati, da s tem skladom ne smemo samo prenesti proračunskih sredstev iz ene postavke v drugo postavko. Kajti to bo pomenilo, da bodo določeni državljani Evropske unije utrpeli ogromno škodo zaradi tega prenosa sredstev. Recimo, tukaj lahko omenim dolgoročno brezposelne. Se pravi, moramo biti zelo previdni, če hočemo biti resni, potem sklad za previčen prehod ne sme škoditi našim državljanom potrebujemo še dodatna finančna sredstva. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Dali. Minuto in pol imate na voljo. Hvala za besedo, gospa predsedujoča, draga komisarja. Hvala, da ste nam predstavili sklad in načrt, ampak ne vemo, ali bomo uspešni danes se o tem seveda pogovarjamo, o pravičnem prehodu in o trajnostnih naložbah, tu pa je tudi dokaz za to, da lahko neenakost obravnavamo skupaj s podnebnimi spremembami. Z zelenim dogovorom si želimo, da bo Evropska unija tukaj prevzela vodilno vlogo. Ampak podnebni ukrepi morajo tudi koristi najbolj revnim. Res je tudi, da delavci iz premogovništva potrebujejo ustrezno varstvo, da bodo lahko imeli tudi določene koristi iz pravičnega prehoda. Res je. Delovna mesta v prihodnosti narekujejo tudi nove spretnosti in sedaj moramo prešuljati te delavce, da bodo pripravljeni na nova delovna mesta. Zelene prakse, zelene storitve, zeleno blago mora biti na razpolago tudi najrevnejšim. Zato potrebujemo vključujoč pravičen prehod, ki temelji na udeležbi, na podpori in na ustvarjanju. Udeležbi prizadetih delavcev pri načrtovanju teh podnebnih ukrepov, potem omenim podporo, gre za gradnjo zmogljivosti za najbolj revne in ustvarjanje, tukaj je treba ustvariti trajnostna delovna mesta in tudi za prešolanje in izpopolnjevanje delovcev. To so izzivi, s katerimi se sedaj soočamo. Upam, da nam bo uspelo ustvariti nova delovna mesta v novem okolju. Hvala lepa. Besedo zdaj predajam gospe Armon. Gospa predsedujoča, Mislim, da bi morali jasno izpostaviti, da še vedno obstajajo ovire. Države na vzhodu so seveda v dobrem položaju za to, da govorijo o zelenem dogovoru, kajti te države so zelo tesno povezane z okoljem, v katerem živijo. Pri nas so dobavne verige bolj zelene. Vemo tudi, kaj potrebujejo državljani na podeželju pri nas je tudi kar nekaj pozitivnih zgledov glede tega, kako naprimer preoblikovati nekdanje rudarska območja. Pri nas smo sprejeli kar nekaj ukrepov, s katerimi smo skušali bolj učinkovito vključiti tudi obnovljive vire energije. Države na vzhodu Evrope so izkušene na teh področjih. Potrebujemo pa pravo politiko in zadostna finančna sredstva za izvajanje projektov. Videti moramo tudi, kakšne energetske svežnje države uporabljajo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam gospodu Ninistu za minuto. Mikrofon za govorca prosim. gospa predsedujoča zeleni dogovor je najbolj ambiciozen načrt kar ga je evropska unija kadarkoli imela vsaj v zadnjih desetletjih. tudi poslovni sektor od nas terja da se sprejme tak načrt evropska unija se mora preoblikovati prevzeti vodilno vlogo tudi ko gre za krožno gospodarstvo, za poslovni sektor, za izvoz znanja v tujino. Ampak tega ne bomo dosegli, če ne bomo izpolnili ciljev, ki smo se jih zadali. 7,5 milijard evrov imamo na voljo na papirju, vse ostalo je pa zelo nejasno, ne vemo, ali gre za dodatna sredstva ali za kaj drugega. Tudi pri teh 7 milijardah in pol je treba jasno izpostaviti, da gre za dodatne ukrepe, ne za nekaj, kar zakonodaja tako ali tako terja od nas. Glede Evropske investicijske banke moramo biti prav tako jasni. Gre za dodaten ukrep zagon k temu, da se preide na nizkooglično gospodarstvo, da ne bomo financirali nečesa, kar se že tako ali tako izvaja v zasebnem sektorju. Evropska komisija mora postaviti zelo stroge pogoje, ko gre za odpravo fosilnih goriv, najti je treba dolgoročno trajnostne rešitve, ne pa zgolj začasne umestne rešitve. In veliko sreče vam želim pri tem. Hvala lepa, Guido Rajl je naslednji za minuto. Kolegin kolegin, Green Deal ist das unsozialste projekt in der geschichte. Kolegice in kolegi, zeleni dogovor je najbolj pomemben projekt v Evropski uniji. Zelo pomemben projekt je. In upam, da bomo odpravili sistem subvencij, ki je vladal v preteklosti. Zadnjih 30 let, preden sem bil izvoljen v Evropski parlament, sem delal v porurju, v rudarskem območju. Ampak tam rudnikov pravzaprav ni več. Ta regija je tudi zdaj najrevnejša v Nemčiji, pri nas je najnižja stopnja zaposlitve. Pri nas živijo praktično samo še stari ljudje. In enako velja tudi za druga območja, kjer so včasih bila, bili prisotni rudniki, pa naj si gre za Polsko, Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo. Tudi v Šleziji bodo naprimer zaradi tega izgubili 150 tisoč delovnih mest. Avtomobilska industrija je glavna industrija v Nemčiji, ampak tudi tu naj bi izgubili na tisoče delovnih mest. Zabiže pan posel Grzegorj. Hvala lepa. Kolega Tobišovski je naslednji za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi. Vsi nosimo odgovornost za to, da rešimo podnebne probleme. Želimo si, da bi tudi ta zeleni dogovor bil kronan z uspehom, ampak v prvi vrsti se moramo dogovoriti o tem, na čem temelji ta dogovor. Zato me zanima, komisar, ali se je Evropska komisija posvetovala oziroma se namerava posvetovati z državami članicami tudi o tem, koliko sredstev bomo namenili za ta načrt. Ali bomo zagotovili vse naložbe, ki jih potrebujemo za ta energetski prehod? Ali bomo zagotovili dovolj varnosti? Zanima me, če se komisija morda zaveda, koliko časa bomo potrebovali za to, da vse te industrije, vsaj na polskem, naprimer, ozelenimo. Pri nas menimo, da bodo stroški v višini 2,6 do 4,7 odstotkov polskega proračuna. To je več milijard zlotov. Ne vem, samo pri nas bi potrebovali polovico sredstev, ki, jih, ki ste jih vi predvideli za celotno Evropo. Pri nas v Šleziji imamo velik rodarski sektor in v tem sektorju bo prišlo do številnih delovnih mest, ki se bodo kar izgubila. Hvala lepa. Gospod Tobišovski, vprašanje v okviru modrega kartona vam želi zastaviti nekdo. Sprejmete? Izvolite, kolega. Hvala, kolega, hvala, predsedujoča. Dragi kolega, ali morda veste, koliko Odstotkov BDP-ja boste morali nameniti za reševanje podnebnih težav, če se ne bo spoštoval pariški dogovor. Hvala lepa, gospod Tobišovski, 30 sekund imate za odgovor. No, saj nikakor ne postavljam pod vprašaj tega, kar ste sami izpostavili. Rekel sem zgolj to, da smo vsi dolžni reševati podnebno vprašanje in da je to zelo obsežna in odgovorna naloga. Najprej pa potrebujemo ustrezne analize, preden sprejmemo konkretne ukrepe, da ne bomo prizadeli delovnih mest in posameznikov, ki delajo v tem sektorju. Želim si, da bi bila Evropa vodilna na tem področju, vendar si želim, da bi bili pravi voditelji, ne pa da govorimo samo o dobrih namerah in lepih načrtih. Je ena minuta. Hvala lepa, gospod Gusmao. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Strinjamo se z izjavo Evropske komisije, ko pravi, da mora biti sklad za energetsko tranzicijo pravičen in da mora biti zeleni dogovor socialen. To pa ne bo mogoče, če bodo socialni in okoljski cili morali tekmovati za finančni svežen, kjer so napovedani rezi. Torej, mi naj bi premikali sredstva iz enega področja na drugo, s tem, da naznanjamo nove cilje, nove sklade, nove ideale, sredstva imamo pa enaka. Napovedanih je 6 milijard evrov, ki njih ne bo uložila Evropska unija, ravno tako ne vemo, če jih bodo uložili drugi. Zeleni dogovor ravno tako ne bo socialen, če bomo izključili iz sklada za pravični prehod em, kohezijske regije in regije, ki so v prvi vrsti v boju proti podnebnim spremembam. Hvala lepa, sedaj na vrsti kolega Fernandez za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje. S tem investicijskim trajnostnim skladom smo na dobri poti. Ravno tako smo na dobri poti skladom za pravični prehod. V Evropski uniji vedno trdimo, da morajo nove prioritete dobiti nova sredstva. Ravno tako je prav, da smo da temu skladu namenili dodatnih 7,5 milijarde evrov. Zakaj toliko bo to dovolj? To bomo preučili tukaj v Evropskem parlamentu in to tudi preverili. Ravno tako je potrebno, da ohranimo kohezijsko politiko. Ravno tako moramo poskrbeti, da kohezijske politike ne bomo okrnili. Pravičnega prehoda ne bo, če ne bomo imeli teritorijalne, gospodarske in socialne kohezije. Zato pozivam države članice naj že enkrat opredelijo svoje nacionalne načrte za naložbe, da uložijo v regije. Kaj ti, če ne, vse bodo potem države članice in regije pritoževale, pravile, da je za to kriv Brusel in da zaradi tega ne dosežejo um, zadanih ciljev. Nuno je, da vsaka regija poskrbi za opravljeno delo in da najprej pomete pred svojim pragom. Hvala lepa. Gospa Bonafe, naslednja za minuto in pol. Hvala, predsedujoča. Na tisoče milijard naložb za trajnostni razvoj Evrope v zadnjih desetih letih. To je seveda pomemben cilj, kot ga je predstavila komisija. Leta 2050 naj bi Evropska unija dosegla podnebno neutralnost, želimo si, da bi bila družba vedno bolj vključujoča. Če se želimo učinkovito soočiti z izzivi, potem moramo seveda dati na voljo več sredstev v prihodnih letih. Ampak kar zadeva predlog komisije. Dvoje bi rada izpostavila, gre za dve pomembni novosti. Končno imamo na voljo sklad z namenskimi sredstvi za energetski prehod. Seveda moramo sprejeti ukrepe proti podnebnim spremembam, pustiti moramo okolje tudi za naslednje generacije. Je pa res, da moramo vsi prispevati k zagotavljanju trajnosti. Potem je pa tu še izredna navedba v naložbenih načrtih. Tega, da bomo vse trajnostne naložbe držav članic odšteli.